38,9 eh, pa pri plačilih. Skratka, 75 odstotkov je bilo izvršenih. To so tisti programi, ki so namenjeni boju proti terorizmu oziroma eh, kriminaliteti. Hvala. Eh, Hvala lepa, da ste odgovorili na vsa vprašanja. In tako sedaj prihajamo k naslednji razpravi, to pa je razprava o Frontexu. To je so točke 4, 5 in 6, kajti ravno kar smo se odločili, da ne bomo razpravljali o sedmi točki, dokler ne dobimo več informacij strani komisije in sveta. Najprej bi povabila izvršnega direktorja Frontexa gospoda Lajtinena, ki nam bo predstavil prioritete delovnega programa agencije za leto 2010. Eh, gospod Busati bi rače nekaj povedal? Da, dovolj, oprostite. Tu je govora o delovnem programu za leto 2010, ampak eh, vsekakor pa bi bil zelo hvaležen, če bi lahko gospod Latinem povedal tudi, kaj se je dogajalo v letu 2009, kajti zelo bi nas zanimalo, kaj je agencija počela v preteklem letu, ne samo kaj bo počela letos. Poleg tega pa bi rad povedal, da do danes do tega trenutka pravzaprav nismo prijeli delovnega programa in se nismo mogli pripraviti na ta sestanek in morda bi v prihodnosti lahko te dokumente dobili že naprej. Hvala. Hvala lepa, gospod Busatil. Strinjam se predvsem z zadnjo točko, ki se nanaša pravzaprav na vsakršno informacijo, ki jo prejmemo. Gospod Lajtine, dobrodošli v našem odboru. Beseda je vaša o temi, ki smo jo naznanili za dodatno prošnjo gospoda Busatila. Hvala lepa, gospa predsedojoča. Hvala tudi vsem članom odbora Libe in vsem ostalim, ki ste danes tukaj prisotni. Želim vam vsem uspešno leto 2010. Hvaležen sem, da ste mi ponudili to priložnost, da sem danes tukaj prisoten in vam lahko predstavim program dela za leto 2010. Eden od razlogov, zakaj vam dokumenta samega nisem poslal že prej, je ta, da ga sploh še upravni odbor še ni uradno potrdil. Ta, to se bo zgodilo šele 2. februarja. Razlogi so bili postopkovni, pa tudi proračunski, zato da formalno ta program še ni bil sprejet strani upravnega odbora, ampak mislim, da ne bo prišlo do, nobenega, do nobenih sprememb pri samem programu, gre tukaj samo za časovni razpored. Mojo predstavitev sem razdelil v 12 skupin in ne bom se vsaki točki posvetil posamezno, ampak se bom osredotočil na tiste vprašanja, ki so najbolj zanimiva. En del V enem delu se bom osredotočil tudi na rezultate iz leta 2009 in upam, da bo gospod Busatil tudi to slišal. Vsekakor se bom posvetil temu vprašanju. No, splošno poročilo pa bo za leto 2009 pa bo razdeljeno kasneje. Uh, kar imam zapovedati za leto 2010, je to, da bo to ponovno zelo zanimivo leto. Pri Frontexu imamo na mizi kar nekaj odprtih vprašanj, začenši z Lizbonsko pogodbo, Štokholmskim programom in pa dejstvom, da je treba spremeniti tudi zakonodajo v zvezi z Frontexom, predvsem na pobudo komisije. To pa je seveda tudi izziv za Evropski parlament, ki bo pri tem seveda sodeloval. Številni izzivi, ki smo jih pred kratkim videli, ki so, so seveda taki, da so izzivi tudi za Frontex. Rad bi vas opomnil na naše cilje in vrednote. Eden od ciljev naših seveda je ozaveščanje, tu bi radi se izboljšali, potem se moramo tudi odzvati na zahteve v zvezi s tem, moramo zagotoviti tudi interoperabilnost, zato da bomo lahko tudi na tem področju zelo aktivni. Kar se tiče vrednot Frontexa, je človečnost seveda številka ena, potem odprta komunikacija, profesionalizem in pa tudi to, da smo vredni za. To spremlja našo strategijo, letne programe in pa tudi strateško delo agencije. Potem nekaj vprašanj v zvezi z zonanimi mejami. Žal nisem mogel prikazati celotne slike iz leta 2009, kajti analize zadnje četrtine lanskega leta še niso zaključene. Situacija, ki jo imate pred sabo, je pravzaprav taka, da odraža stanje v prvih treh četrtinah leta 2009. Kar se tiče vstopanja, gre tukaj za 165 tisoč eh, primerov in to je bistveno zmanjšanje v povezavi z enakim obdobjem leta 2008, minus 22 odstotkov. Kar se tiče deleža teh primerov, je treba pomisliti, da vsak drugi primer, ko gre za nelegalno prečkanje meja in, za, in, meja in vračanje, eh, zavračanje, gre v vsakem drugem primeru za kopenske meje. Ostalo pa se potem razdeli na morske meje. 22% in pa um, zračne meje 26% kar se tiče drugih področjih in eh, zaznavanja nelegalnega bivanja. Imamo 250 primerov v prvih mesecih leta 2009. Tudi tu gre za bistveno zmanjšanje, minus 30 odstotkov, 45 oziroma po, po narejeni dokumenti ta številka je 10 tisoč Eh, in vemo, da to ni dovolj visoka. Zelo si prizadevamo pri, na tem področju, saj vemo, da, je, da so ponarejeni napačni dokumenti en od bistvenih problemov. Dobra novica pa je, da nam tukaj uspe ujeti več kot 15 odstotkov teh zločincev. Uh, Potem druge številke se nanašajo še na uh, tiste, ki zaprosijo za azil, ki jih je za 15 odstotkov več kot prej. Prosilci za azil kot taki niso grožnja. Zato se osredotočamo na uh, nepravo uporabo, na lažno uporabo teh prošen za azil. K temu pa se bom tudi še vrnil. Kar se tiče geografskega deleža, uh, Vas bom pozabaval z mehurčki. Če vidite zelene mehurčke, so to dobre novice. Oranžni mehurčki so nekakšen status quo. Rdeči mehurčki pa niso tako dobra novica. Lahko vidimo, da je na kanarskih otokih se zelo zmanjšalo to število od leta 2009 na leto 2010. 2000, po primerjavi 2009 in 2008 se je v 2009 število zmanjšalo. Tam je število manj od 3000 in pred tremi leti, če se spomnite, je bilo več kot 30 tisoč. Torej se nahajamo na desetih odstotkih na kanarskih otokih. Osredna, osrednje sredozemlje, Italija, Malta. No, po maju je bila ta pot blokirana in tam so samo še individualni primeri, ki jih zelo natančno spremljamo in ugotavljamo, kaj se tam dogaja. Ključ za razvoj teh dogodkov je, bila, je bilo tudi implementacija bilateralnega sporazuma med Italijo in Libijo na področju upravljanja meja in tu se jasno vidi učinek tega sporazuma. Zato se bomo predvsem osredotočali na, mejno, na morsko mejo med Grčijo in Turčijo. To je bistveni izziv za Evropsko unijo, ko gre za, za migracije. Tu je prišlo do rahlega povečanja, ampak ko gre za resnost samih primerov, pa je stanje zelo alarmantno. Če primerjamo Kanarske otoke, osrednje sredozemlje in pa vzhodno sredozemlje, je tudi dejstvo tako, da je pri vzhodnem sredozemlju med Grčijo in Turčijo takšna, da nimamo nobenega strukturnega sodelovanja za upleteno tretjo državo in to je eden od glavnih izzivov za Frontex, da bomo lahko si izpogajali in dodelali končen sporazum tudi s Turčijo na področju obmejnega nadzora in tukaj si zelo prizadevamo. Če si pogledamo vzhodne kopenske meje, je tako, da je vzhodna pot od osrednje Azije čez Rusijo, Ukrajino, Moldavijo v države osrednje Evrope To je bila zelo pomembna pot v. Prej nisem omenil tega, da so številke in trendi in kopenske meje med Albanijo in Grčijo in tudi kopenske meje med Turčijo in Grčijo, torej številke, ki so povezane s tem, so zelo visoke. Tu lahko vidite, kje so pritiski največji na vzhodnih mejah. Radi bi podarili, da je poseben pojav tukaj lažno, lažni prošnji za azil. Tega imamo veliko v Zahodnem Balkanu. In en od glavnih problemov so tudi državljani iz afriških držav. Uh, radi bi rad, eh, tudi imeli večjo, um, bi bili bolj pripričani o tem, katere narodnosti so te uh, migranti. Naprimer, na meji med Turčjo in Grčjo je manj kot 10 odstotkov teh priseljencev dejansko ni take narodnosti, za katero trdijo, da so. To je zelo velika skrb naša in radi bi bili zelo, na, zelo prepričani, odkot te ljudi dejansko prihajajo. Potem pa še zelo splošen pregled rezultatov za leto 2009. Veliko bolj se zavedamo sedaj, kaj se dogaja na zonanih mejah Evropske unije, kje so izzivi, zakaj se stvari dogajajo tako, kot se, kaj je za posameznimi dejanji, kakšni so načini, teh um, dejanj. Tega se bistveno bolj zavedamo, kot smo se prej. Zelo pomemben kazalnik pa je tudi povečano število odkritih storilcev. To je nekaj, to je področje, na katerem smo si zelo prizadevali skupaj z obmejnimi organi držav članic in z Europolom, zato da bi odkrivali tudi organizacije, ki izkoriščajo ljudi na področju nelegalne imigracije. Torej lahko tudi sedaj naredimo več za manjšimi investicijami na podlagi tega, kar smo seveda ugotovili. Vemo, da nadzor meja ni uspeh, ni, ni ključ do uspeha. Ampak, če si ogledamo uspehe na, na področju kanarskih otokov v srednjem sredozemlju pri Gibraltarju in tudi na podlagi teh skupnih preiskovalnih enot, potem lahko rečemo, da je vse skupaj odigralo pomembno vlogo in prispevalo k temu napredku. To je torej zelo splošen pregled nad rezultati za leto 2009 natančnejši pregled pa boste prejeli v obliki splošnega poročila in letnega poročila o dejavnostih, to pa boste prejeli kasneje. Izzivi za leta 2010 so torej, da se moramo še bolj zavedati situacije na teh področjih. Moramo imeti še večjo težo pri samih operacijah in se tudi osredotočiti na tehnično opremo držav članic. O tem bom povedal kasneje še malo več. Kot sem tudi že povedal, kar se tiče dvomov v zvezi z narodnostjo, se bomo zelo močno osredotočili na ugotavljanje nacionalitete. To je eno od bistvenih um, tem, kajti če ne vemo, odkot ljudje prihajamo, potem je tudi težko ugotoviti sploh povzročilo, da so sploh prišli, kakšni so njihovi vzgibi. Radi bi tudi še nadalje poenotili in izvajali dejavnosti, zato da bomo bolj interoperabilni. Po, ker okrepili bi radi tudi sodelovanje s tretjimi državami, kasneje bom še kaj povedal o tem sodelovanju. Sedaj pa si oglejmo intenziteto samih dejavnosti. Uh, to je dejansko razvoj naših dejavnosti od leta 2006. Lani smo bili malce preskromni, ko smo skušali predvideti porast dejavnosti, operacijskih dejavnosti, ampak konec koncev pa smo lahko zabeležili rast 73 odstotkov in iz 2009 na 2010 sedaj načrtujemo in morda bomo lahko to še povečali, 24 do 25 odstotno povečanje intenzitete operacij. Imamo torej zmogljivost, da smo na tem področju še bolj aktivni, seveda, če se bo tudi volja držav članic ustrezno razvijala. Usposabljanje je zelo pomembno področje in uh, samo kot primerjavo bi vam podal, kakšna, kako, koliko dni usposabljanja smo izvajali v lani in kakšne so napovedi za, prihodn, za letošnje leto. Zelo močan porast teh dni usposabljanja predvidevamo, takšna je pot, po kateri bomo šli tudi v letu 2010. nekaj besed tudi o tehnični opremi. Krate, ta znameniti sistem. Upam, da srečo ne slišimo več besede škatla za orodje. Torej, to so številke, ki so trenutno na voljo državam članicam in ki bi se jih lahko uporabilo za skupne akcije, če uh, se izpolnjuje posamezne pogoje, ki so za to predvideni. Vse pa to temeli na volji držav članic, nihče njih ničemer ni, ni dožan tega izvajati, če država članica ne vidi razloga, zakaj bi sodelovala in tudi ni treba. Glavna, ena od glavnih skrbi v zvezi s tem je, da okoli 60 odstotkov operativnih stroškov Frontexa. Gre za povračilo stroškov držav gostiteljic, ne ostalih držav, ki so odeleženi v teh skupnih operacijah. In naš cilj v letu 2010 je, da bodo te operacije postale bolj evropske, da bodo tudi druge države članice vključene na račun tudi precej visoke udeležbe držav gostiteljic. To moramo poštevati, ko razmišljanju o upravljanju stroškov in verov sredstev sploh v prihodnosti. Intervencijske ekipe Repit, tukaj nismo uvedli nobenih posebnih sprememb, ni bilo nobenih posebnih takih primerov, kot so opredeljeni v ured, v direktivi. Zato smo le izvajali vaje za te ekipe Rebit, zato da bojo pripravljeni v primeru, da pride do takšnega primera. Od leta 2007 smo izvedli dve vaji enako tudi v letu 2009 in tudi v letu 2010 bomo nadaljevali s takšnimi vajami, zato da bomo preizkusili pripravljenost držav članic. Še nekaj besed o operacijah na morskih mejih, tako bo to izgledalo leta 2010. Tu gre za stalno strukturo, gre za mrežo, kjer države članice v sodelovanju organizirajo dnevne, dnevno delovanje in eh, imena teh organizacij so tudi v skladu z tistimi kropci, ki smo jih videli na prehodni sliki. Kanarski otoki so tudi predvideni za eno od prihodnih operacij. Na kratko bom tukaj pregledal vse. Hera, Kanarski otoki. Od aprila do decembra naj bi tukaj potekalo, moramo pa upoštevati, da v predhodnih letih je bila Hera podaljšana do aprila 2010. Os, Kronos se navezuje na osrednje sredozemlje, torej Hera in Kronos, to so pač imena teh operacij. In Kronos traja od aprila do oktobra, to je glavna sezona na podlagi analize tveganja in pa zgodovinskih podatkov. Najpomembneje tukaj je, da smo vključili tudi pomoč pri vračanju, tudi v smislu, da lahko lažje spremljamo postopke kasneje. Se pravi, da je na voljo dovolj strokovnjakov za izvajanje tudi posameznih zaslišanj teh migrantov kar se tiče morske meje med Turčjo in Grčijo. Ta je najpomembnejša trenutno in če upoštevamo, koliko časa je trajala operacija v letu 2009, lahko rečemo, da bo to v letu 2010 stalna operacija. Potem razpored sredstev, ne bodite sedaj šokirani, ko boste videli to številko. Nameravali smo povečati to skoraj 10 milijonov evrov in za pomorske um, operacije. Seveda bomo lahko še več naredili, namreč zato. Ker lahko proračun izvajamo na bolj zaopljiv način. Lažje tudi programiramo same operacije. Vemo torej, kako lahko vse skupaj izvajamo na bolj stroškovno učinkovit način. Število prenosov je tudi nekaj, kar je tradicionalno na področju morskih meja. Ampak vsekakor je moje sporočilo takšno, da lahko nudimo več za manj denarja. Kopenske meje, tudi tukaj imamo perma, eh, stalne organizacije oziroma operacije na določenih točkah vstopa in izstopa. Uh, ki so bolj ali manj stalno zasedene in to so Jupiter, Neptun in pa Poseidon. To so ključne operacije na kopnem, na kopenskih mejah. Če se slučajno kaj zgodi česar se na drugih področjih, prej, kaj se prej ni dogajalo, lahko tudi iz operacije Mars pritegnemo sredstva in jih uporabimo tukaj. Jupiter in Mars sta tudi glavna in tudi tukaj bomo veliko delali na tem področju. Potem zračne meje, tudi tu imamo stalne operacije, imamo tri različne koncepte, zasnove, ki jih uporabljamo. Eno je, da se osredotočamo na tokove potnikov kot take to velja za Hammerjev in Hablov eh, koncept, torej da se osredotočamo na korenine in skupine, se pravi predvsem, predvsem tukaj gledamo tretje države, odkudar pač prihajajo in kadar moramo uporabiti še dodatne strokovnjake, imamo tudi rezerve, tako to izvajamo. Na letališčih pa imamo tudi stalno strukturo in tudi tam so posebne točke. Kar se tiče še operacij na, um, na kopenskih mejah v zvezi z veri, smo zabeležili stagnacijo, isto velja za zračne uh, meje, kar pa se tiče vračanja, pa je to področje, da kjer bomo iz vidika proračuna naredili največjo povečanje. To pa zato, ker bomo povečali eh, aktivnosti in spremenili tudi finančni instrument. Skupne operacije vračanja bomo sedaj financirali iz proračuna Frontexa in ne iz drugih instrumentov Evropske unije. Uh, Radi bi tudi po, razširili pomoč za vračanje državam članicam in to zelo aktivno. Izvedli bomo čarterske lete, ki jih bo financiral Frontex. Začeli bomo z manjšimi kalibri, gre za, ko gre za zmogljivosti in delo obmejne straže. To je, tukaj nameravamo izvajati usposabljanja gre za temeljno razumevanje človekovih pravic in za vključevanje, aktivno vključevanje držav članic na tem področju. Dodeljevanje sredstev pri operacijah vračanja, tukaj vidite bistveno povečanje v primerjavi z predhodnim letom. En, to je en od posledic odločitve. Skušal bom biti zelo hiter usposabljanje, to bom preskočil, dodeljevanje sredstev pri usposabljanju in pa na, raz, na področju razvoja. Te aktivnosti so bolj ali manj enake in bodo enake tudi v 2010. Kar se tiče kadrovske, um, kadrovskih sposobnosti, bomo tukaj se povečali in nas bo konec leta 2009 skoraj 300. Financiranje tukaj bomo sledili zelo strogim finančnim pravilom in to pomeni, da bo proračun od leta 2009 in 2010 bo manjši, kot smo ga imeli prej. Dobra novica pa so, da bomo še vedno lahko dodeljevali dve tretjine sredstev za operacijske namene in le eno tretjino za administrativne stroške. Na tej sliki lahko vidite, kako dodeljujemo sredstva v odstotkih. Eno od ključnih vprašanj v prihodnem letu bo ustanovitev posebnih eh, vej Frontexa. To je predmet odločitve upravnega odbora. Izvedli smo študijo izvedljivosti, sedaj pa imamo načrt, kako bi lahko to izvedli pod pogojem, da bo upravni odbor tako odločil radi pa bi bili v stanju ustanoviti štiri regionalne službe Frontexa v, v naslednjih treh letih. Kot kaže, bomo začeli z nekim manjšim pilotnim projektom in potem nabrali nekaj izkušenj in videli, kako se bo obneslo v prihodnosti. Osredotočili se bomo na operacijske naloge, uh, na obveščevanje in radi pa bi dosegli boljšo regijsko pokritost. Sodelovanje s tretjimi državami, to je zadnja prostovnica, torej prosim, da ste še malo potrpežljivi, to je zelo pomembno. Dvanajst dogovorov pripravljamo, torej vse sosednje države na vzhodu so pokrite, Rusija, Belorusija, Gruzija in tako naprej igrajo zelo aktivno vlogo. Enako velja na Zahodnem Balkanu. Države, s katerimi imamo sporazume, so, že, že delujejo, zelo pa si prizadevamo še za sporazum s Turčijo. Stalno pa si prizadevamo, da bi imeli tudi neko pozitiven razvoj pri pogajanjih z Marokom, Tunizijo, Libijo in Egiptom. To pa je konec moje predstavitve. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod Lajtinen. Vidim, da ste se posvetili tudi peti točki na dnevnem redu, sedaj pa je beseda vaša za vprašanja. Šestih imam že na seznamu, sedem, osem. Misli, žal imamo samo malo časa, kajti razpravljati moramo še o šesti točki dnevnega reda in vse to pred v naslednje pol ure. Ne vem sicer zakaj, ker eh, je glasovanje šele v petih. Zakaj pravi briefing tukaj, da moramo končati že 20 do? Dobro, pet, pol ure imamo. Prosim, da se omejite na vprašanja dolžine eno minuto in ne za politične izjave, zato da bomo imeli dovolj časa za razpravo kasneje. Gospa Borselino. Oh, Hvala, gospa predsedujoča. Hvala, da ste prišli. Lepo, da ste tukaj. Imam dve kratke vprašanje. Prvo se navezuje na povečanje dejavnosti v letu 2010. Večina teh stvari je bila v pilotnih projektih, pa ne, ne v dejanskih operacijah. Kakšne pilotne projekte sedaj načrtujete za leto 2010, kajti ne verjamem, mislim, da se niste natančno opredelili v zvezi s tem. Drugo vprašanje pa je povezano za pogajanje za Turčijo. Rad bi bolje razumel, kako napredujejo. Vemo, da so številni helikopteri Frontexa oziroma da ste pač prejeli sporočila Turčije o domnevnih kršitvah uh, Eh, zračnega prostora zaradi teh helikopterjev in zato me skrbi, da Turčija ne vidi Frontex v takšni vlogi, kakršni je, namreč, da bi se bolje borili proti nelegalnim imigracijami na mejah. In da bi tudi Turčija lahko zopet ponovno spostavila vprašanje soverenosti Grče na tem področju, kot je to že počela v preteklosti. Torej, kakšno je sodelovanje vaše tudi za grško vlado, zato da boste lahko zagotovili najboljšo možno koordinacijo v zvezi s tem? Hvala. Hvala. Jaz tukaj vidim uro, ne vem, če jo vidite na vaših ekranih, jo vidite. gospa Lotford, potem gospod Mores, vsak ima eno minuto, pet jih bom poklicala. Hvala lepa, gospa predsedujoča, hvala gospod Lajtinen. Zanima me, kakšno osnovo so vam dale te operacije Frontexa in koliko povratnih informacij ste tudi ponudili komisiji in svetu. Naprimer, tem, uh, to ste storili tudi v dokumentu Sitgen o eko, učinkih ekonomske krize in tu ste tudi omenili. da nekateri analitiki mislijo, da so krize v letih 73, 80, 90 in tudi kasneje po, povzročile to, da je vedno več lažnih zahtevkov za azil. Kako torej nameravate izvesti neko koherentno politiko in kakšne so vaše povratne informacije tudi pri vaših razmišljanjih? Rekli ste tudi, da so povečani pritiski na grško-turški meji in da je to pravzaprav posledica dogovora med Italijo in Libijo. Ali sledite temu, kaj se dogaja v Libiji? Omenili ste tudi cilje Frontexa v zvezi z človekovimi pravicami. Ali zagotavljate, da ljudi, ki se jih vrača, da se njihovih pravic ne krši? Oprostite, ampak res imamo malo časa. Gospod Moraz, na to pa gospa Keller kratek bom. Želel sem vprašati nekaj v zvezi z šengenskim kodeks, menim kodeksom, kajti ta pravila bodo zelo pomembna tudi pri podarjanju tega, kar je povedala gospa Latford, ampak to bom prihranil za kasneje. Kar pa se tiče Frontexa, pa imam samo eno vprašanje. Razpravljali smo z komisijo o razpoložljivih verjih in povedali ste, da imate zelo malo fiksnih verov in da ste zelo odvisni od dobre volje držav članic. Mislim, da je to bistvena eh, točka in niste pa povedali, ali se bo situacija izboljšala, ker je iz, odvisna od dobre volje. Kakšna je torej situacija in katere eh, držav, države so boljše, katere slabše pri zagotavljanju verov za to, da lahko izvajate svoje operacije predvsem ob morju? mislim, da vidite čas na vaših stročkih za glasovanje. Prosim, pomagajte mi, gospa Keller in gospod Klas, boste naslednja, potem pa bom prosila gospoda Lajtinena, da odgovori. Hvala lepa. Če nadaljujem, vprašanje gospe Latvort, ali veste, kaj se dogaja z, vaš, z ljudmi, ki jih vračate v vseh primerih, ne samo v Libiji? Potem ste rekli tudi, da je eden glavnih ciljev uh, Frontexa, da poveča razumevanje eh, človekovih pravic pri teh operacijah. Ali ste uspešni pri tem, ste dosegli cilje in ali ste karkoli raziskali v zvezi zahtev, ki, ki so jih eh, izvedli zaposleni Frontexa? Pa še zadnje vprašanje v zvezi s proračunom. Proračun ne ustreza ravno tej zamisli, ki ste jo dali, namreč, da 50 odstotkov ljudi gre. Uh, čez meje na kopnem, največ denarja pa zapravite na morju. Kako to razložite? Morda je razlog za to, da je pač draže, če rešujete življenje na morju ali kakšen je razlog? Hvala za to, da ste kratki, gospod Klas. Potem pa bom gospoda Latina naprosil, da odgovori v največ dveh minutah. Uh, Hvala. Gospa predsedojoča, imam specifično vprašanje in sicer v zvezi z neko državo, ki ste jo predstavili kot tretjo državo, vendar pa ne gre za tretjo državo, ampak državo kandidatko Turčijo namreč. Eh, in že več let je Frontex opozarjal, da obstajajo težave eh, pri kooperacijskem sporazumu s Turčijo in to je tudi transitna država. To ni samo država izvora ilegalne imigracije. Obžalovanja vredno je, da imamo tukaj te probleme in ta država, kandidatka, eh, ne želi eh, politične volje za dosego rešitve. Moje vprašanje, kakšna je situacija, je predviden kakršenkoli terminski načrt za sklenitev sporazuma in kakšne informacije imate za svet in parlament. Hvala. Hvala. Preden bom dala gospodu Lajtinenu čas za odgovor, bi povedala nekaj. Odkudar jaz prihajam, ima ura 60 minut in uh, busatil, gospod, bus, tako, gospod Busatil, takoj boste dobili besedo. Gospod Kojeljo, bo imel 20 minut minut na razpolago za svojo razpravo. In ob petih moramo glasovati, potem nam ostane še 20 minut za naslednjo točko. Meni je vseeno, lahko prosim gospoda Lajtinena, da bo zelo kratek. Veliko časa ste imeli tudi, da predstavite vaše poročilo. Toliko lahko naredite. In vsak, ki je na dnu seznama, se bo pritožil. Gospod Busotil rad bi nasprotoval, na kratko, kajti ne smemo delati tako. Gre za priložnost, redko priložnost, kajti gospod Lajtine že dolgo ni bil tukaj in zato moramo imeti natančne odgovore na naše vprašanja. Takšna je poanta, da sploh imamo takšne sestanke in opomnil bi vas, da smo imeli prvotno časa do petih za to razpravo in ne razumem, zakaj moramo sedaj zgubiti 15 minut našega časa. Gospod Busatil, bili ste tam, ko smo sprejeli dnevni red, jaz nisem tega zasnovala. Nekatere točke so bile črtene in časa nam je ostalo le toliko, toliko nam je ostalo, to ni moj izbor. Sedaj pa, gospod Lajte, nam prosim, če odgovorite. Hvala lepa. Skušal bom biti izjemno kratek povzel bom in združil nekatera vprašanja. Prvo, šel bom po prioritetah. Začel bom z dogovorom s Turčijo. Ne delamo si iluzij, da bi ta pogovor o dogovor o sodelovanju rešil vsa odprta vprašanja, ki so politične narave ne lotimo se političnih težav, govorimo o operativnih zadevah, naprimer kako bomo izmenjavali informacije, kako bomo združevali ocene tveganja, kako bomo sodelovali na področju usposabljanja, raziskav in razvoja in kako bodo kolegi čez mejo lahko sodelovali v skupnih operacijah. To je bistvena osebina delovnih dogovorov med Frontexom in tretjimi državami. In Turčija tudi sledi tem pravilom. Pogajanja na tehnični ravni so v končni fazi in veselimo se že tega, da bomo lahko k malu zaključili te dogovore. Seveda pa se zavedamo interesov in skrbi različnih držav članic in evropskih inštitucij in temu sledimo zelo natančno pilotski projekti so seveda nek preizkus za nove zadeve. Skupna operacija Hubble je bila nek preizkus, je bil nek pilotni projekt, preden je postala operacijski koncept in tako naprej. Kar se tiče italijansko-libijskega sporazuma, seveda sledimo temu, so, kakšne so posledice, eh, kako se je potem prestavilo, so se prestavile migracije na druge tokove, tudi to preverjamo. Kar se tiče pa dogovorov med EU in tretjimi državami, pa Frontex ni v stanju, da bi karkoli raziskoval v zvezi s tem, kaj se dogaja. Nismo preiskovalni organ, nimamo eh, pristojnosti, da bi to počeli kar se zgodi, skušamo ugotoviti. Če se kaj zgodi, skušamo ugotoviti, kaj se je zgodilo v teh domnevnih primerjih in če je za to razlog, potem to predamo ustrezni uh, inštituciji. Kar se tiče dodeljevanja sredstev, pa je jasno, da uh, so morske operacije najdražje, uporabljamo ladje, uporabljamo letala in uh, ura patroliranja za ladjo je lahko 5-6 tisoč evrov na uh, uro, kar pa seveda ni tako v nakopenskih mejah, kjer so prisotni samo strokovnjaki. Uh, Potem pa kar se tiče odeležbe držav članic v skupnih operacijah. Če enkrat le povdarim, da smo opazili pozitiven razvoj pri udeležbi in smo lahko povečali operativne dejavnosti, rad pa bi še enkrat povdaril, da približno 60 odstotkov vseh Frontexovih operacij oziroma proračuna gre iz uh, stroškov držav gostiteljic. Uh, ne pa tistih, ki pomagajo, ki sodelujejo pri tej operaciji. In to je zelo pomembno vprašanje v tem smislu in moramo razmisliti o tem, ko bomo razpravljali naslednjič o stroških in verjih pri Frontexu. Upam, da sem pokril s tem vsa poglavitna vprašanja in skušal sem biti čim krajši. Hvala. Hvala lepa. Še osem govorcev imam na seznamu, torej še enkrat vas pozivam, da ste čim krajši. Gospa Henes, potem pa gospa Alfajno. Hvala lepa, zelo hitra bom. Vračam se k Turčiji, prejeli smo podobno sporočilo že lani, sedaj pa pravite, da ste tik pri tem, da zaključite delovni dogovor o delu s Turčijo. Kaj natančno pa Turčijo odvrača od tega, da podpiše? Potem lani ste rekli isto in tukaj smo spet danes kar se tiče verov in stroškov, to je zelo problematično in občutljivo sredstvo. Ali se strinjate, da bi uvedli neko obvezno, uh, obvezo za države članice, da od, se udeležijo teh operacij tudi stroškovno? Ali mislite, da bi vam tudi um, sporočilo o smernicah za sodelovanje na morju kaj pomagale. Hvala. Hvala, gospa predsedujoča. Torej, govorili ste o solidarnosti in o humanosti in govorili ste tudi o eh, projektu programu Kronos in rekli ste, da je ta problem, da gre za problem, eh, in da je začel veljati sporazum med Italijo in Libijo. Ker ta sporazum eh, omogoča izgon tih eh, prisiljencev, brez da bi ugotovili identiteto, kako lahko govorimo o solidarnosti, o humanosti in čemu služi eh, postopek za ugotavljanje identitete, če se potem izvede tak postopek. Ali ste bili v. Eh, obveščeni o tem in kakšne namene ima Frontex v zvezi s tem, e, torej če se bodo take stvari e, ponavljale. E, predvsem tudi zato, ker Evropska unija pripravlja sporazum z Libijo, vendar mi v tem odboru ne vemo nič o tem. Hvala, gospa Alfano. Najprej gospod Busotil. Dve vprašanji torej letos bomo imeli revizijo mandata te agencije in ali bo um, vodstvo Frontexa predlagalo, da države članice sodelujejo v krate v na zavezujoč način. Potem govorili ste, rabec, mi imamo zakonodajo o tem in usposabljanje je potekalo, vendar ste rekli, da to nikoli ni bilo uporabljeno. Ali je to eh, nepotrebna eh, pobuda oziroma kako jo lahko naredimo učinkovito? Gospod gospa predsedujoča. E, torej imam dve majhni vprašanji, kar zadeva e, prosojnico številka 2 in kjer piše, da 2009 165 oziroma da je prišlo do zmanjšanja oseb, eh, ki um, jih je Frontex nekako odkril, ampak koliko ljudi pa ni bilo odkritih. Se je eh, dobro, če izvemo, da se še številke nižajo, ampak verjetno je veliko tudi takih, ki se jih ne odkrije. Potem drugo vprašanje. Uh, govorili ste o nezakonitem prestopanju meje in uh, zavračanju vstopa, ampak ta zavrnitev vstopa je nekaj uradnega in nezakonit prestop je nekaj nezakonitega. Torej, kako uh, razlikujete med tema dvema skupinama, koliko je zavrnitev vstopa in koliko je nezakonitega prestopanja meje? Hvala. Hvala, gospa Flotre, gospa Flotre in potem gospod Leitinen spet. Dobro, če sem pravilno razumela, ste rekli, da je po vašem mnenju in po vaših ocenah približno 10 odstotkov tujcev v Turčiji, da tam biva nelegalno, nezakonito in da sploh ne navajajo pravega državljanstva. Ne vem, a sem jaz to pravilno razumela. Na kaj opirate te ocene in kako pridete do teh odstotkov? Potem druga stvar, eh, tudi tu ste ostali zelo nejasni, kar zadeva mednarodne standarde eh, z ozirom na ženevsko konvencijo. Govorili ste samo o ukrepih usposabljanja, za izboljšanje razumevanja temeljnih pravic. Ali lahko še enkrat bolj precizirate, torej kakšne so eh, dolžnosti napram mednarodnemu pravu in kad, česa se mora držati vaša agencija? Pa še vprašanje o učinkovitosti. Kakšni so načrti za 2010 tudi eh, pri proračunu, da se poskrbi za to, da boste dejansko izpolnjevali zahteve mednarodnega prava na tem področju. Gospod Lajtinen, prosim. Hvala. Ponovno bom začel z dogovori s Turčijo. Mislim, da sem lani eh, rekel, da za tango potrebujemo dva. Torej, moramo se najprej strinjati, preden pridemo do podpisa sporazuma. Rekl sem, da smo že razmeroma daleč s tehničnimi razpravami o tem in mislim, da je skupno razumivanje, kaj naj bi bil namen sodelovanja in da bo to uh, zelo operativni sporazum z vsebinami, ki sem jih omenil, usposabljanje, uh, pa tudi uh, skupno sodelovanje potem pri skupnih akcijah. Torej, sploh ne poskušamo, da bi dobili instrument, ki bi reševal odprta vprašanja na tem področju. Torej, naš eh, pristop je zelo praktičen. Ključno vprašanje, ko gre za sredstva, je naslednje. Ali naj bi bilo zavezujoče ali ne? Eh, in ali naj bi imeli svojo opremo ali ne? mislim, da ni pametno, če bi sprejeli trenutno drastične ukrepe, kar zadeva raven, eh, za, eh, raven tega, kako ne, zavezujoče ne bi bilo sodelovanje držav članic. Doslej smo delali predvsem s pozitivnimi spodbudami. Eh, in poskusili smo eh, pokazati, kako ravnati z eh, evropskimi izzivi in eh, torej, da smo pač uporabljali korenček, ne pa palico. V prihodnosti pa si želimo biti seveda bolj neodvisni in sicer, da bi. Eh, bili v stanju, da se lahko odziva, odzovemo. In zato potrebujemo seveda nekaj tudi sami, torej neka sredstva, ki so eh, stoodstotno Frontexova sredstva in za katere vemo, da z njimi dejansko razpolagamo eh, v določenem časovnem obdobju, predvsem za konkretne operacije. Torej jaz vidim oboje, da bolj spodbujamo države članice k Ehm, eh, sodelovanju pri skupnih operacijah in na drugi strani, da se omogoči tudi Frontexu, da ima svojo opremo, torej da do določene mire eh, zagotovi to avtonomijo svojih eh, operacij. Kar zadeva Rabbit, torej to je bilo namenjeno, torej prvotno je bil to mišljen kot eh, instrument v eh, nujnem primeru in zato je tudi sodelovanje držav članic zavezujoče. In z, torej gre za izjemne posebne primere. Doslej smo imeli samo vaje, dvakrat na leto, to so bile zelo dobre vaje, S približno 700 oseb strokovnjakov je sodelovalo in je v tem pulu in to ima določeno korist, kaj ti na eni strani vemo, kako ta sistem deluje, če je treba eh, sprožiti določene operacije. In vseh teh 700 strokovnjakov v Pulu Rapid so tudi člani drugega Pula in sicer eh, eh, FGST. Eh, FGST. E eh, in ti strokovnjaki sodelujo tudi pri. Eh, rednih skupnih operacijah, eh, ki potekajo redno med letom. Se pravi, člani Rapid so vključeni tudi v redne operacije Frontexa. Ko gre za usposabljanje v okviru Rapid, poskušamo predvsem tudi testirati postopek in hitrost za eh, odzivanje in za razvrščanje teh strokovnjakov, če je to potrebno. Torej, mislim, da je treba govoriti o obih, rap, Rapid in FJST. Kaj ti ne vemo, kdaj nastopi situacija, ko je treba uporabiti te strokovnjake. Zelo pomembno vprašanje je bilo tudi to, če se ne vidimo, če se ne odkrijemo. Bil bi vesel, če bi vam lahko odgovoril na to vprašanje, ampak eh, to je sploh eh, problem. Eh, torej operacij, kot so naše, da se ve, kaj se sploh ne, kaj se ne odkrije. E, tudi težko je nekako e, oceniti, e, koliko je prikritega. Seveda poskušamo eh, najti določene indikatorje, ki nam bi omogočili, da ocenimo tudi Eh, zanesljivost sistemov držav, v državah članicah in učinkovitost naših eh, operacij, ampak eh, da bi prišli do teh številk, bi potrebovali naslednjih deset let. Torej, skoraj nemogoče je vedeti to, kar se ne vidi. Ampak mislim, da sem s tem zaenkrat odgovoril na ta vprašanje. Oh, sorry, sorry. Presidente, c'era anche la mia domanda. Oprostite, gospod predsedujoči, na moje, vpra eh, eh, eh, na moje vprašanje ni bilo odgovorjeno. Yes. Okay. Um, for the, for the fundamental rights. Kar se tiče temeljnih človekovih pravic, se s tem vprašanjem spopadamo rešno, redno. Kako naj se odzovemo v primeru, ko prihaja do domnevnih kršitev? in moramo biti zelo odkriti glede tega. Mejni nadzor je vedno predmet to vrstnih razmišljanj, to vrstnih kršitev. Skušamo to preprečevati z usposabljanjem, s tem, da v operativne načrte tudi vključujemo določene zadeve, ampak ne moremo pričakovati, da bomo lahko rešili vsa ta vprašanja po eni strani nimamo pooblastil, da bi raziskovali to, kar počnejo države članice, imamo sistem poročanja, kadar se to zgodi, kadar pri teh koordiniranih skupnih operacijah pride do tega, če pride do kršitev evropske zakonodaje, potem to prenesemo pristojnemu organu. V številnih primerjih smo se nas obrnili na. Evropsko komisijo. Torej, zelo resno jemljemo to vprašanje, moramo pa priznati in razumeti našo vlogo pri tem. Isto velja tudi za sodelovanje med državo članico in tretjo državo, v tem primeru Libijo in Italijo. Frontex ne more prevzeti vloge sodnika ali reči, kaj je prav in kaj ni. To ni naša vloga predvsem, če nismo partner ali igralec pri celi zadevi. Splošno rečeno pa, če pride do spoštovanja človekovih pravic, to vključujemo v naše usposabljanja in tudi učni načrti usposabljanj zelo veliko namenjajo tem vprašanjih in skušamo izboljšati situacijo dolgoročno z investicijo v usposabljanje in ozaveščanje obmejnih organov. Hvala. Hvala, gospod Lajtinen. Kolegi, še trije govorci se želijo prijaviti k besedi. Jaz vas moram zapustiti. Tudi gospod Tavera Spirac pregovoril. Predala bom predsedovanju gospodu Jakolini tako da va, bo on lahko priganjal. Hvala gospodu Latinenu za čas. Gospod Tavara, spreden greste, rad bi samo rekel, da bi morda morali se že pred začetkom upisati na kakšen seznam, kajti kolikor jaz vem, sem bil drugi ali tretji, ki se je prijavil. Torej moramo imeti neko možnost, da, nad, da nadziramo. Oprostite, ponavadi vas beležim in opazim tako na začetku, ne moram pa izključiti, da koga spregledam. Trudim se po najboljših močeh in sedaj to predajam gospodu Jakolinu. In kot je gospod Enčo podaril v svojem vprašanju. No, to bo pomagalo meni in vam. Bene, io. Dobro. Sedaj zastopam gospod Intveld in nadaljujemo z razpravo. Nekaj kolegov se je še prijavilo za razpravo. Sedaj na vrsti kolega Andrew.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 dodatni finančni viri za trite države, torej po vašem mnenju in sicer sredstva za usposabljanje ali ne bi bilo dobro, če bi predvideli dodatna sredstva za usposabljanje. Hvala. Tudi jaz bom zelo kratek, da ne bomo preveč zavlačevali in sicer gre za naslednje. Govorili ste o štirih osrednjih eh, elementih, o stebrih eh, dejavnosti. Eh, torej, sporazum z državami članicami ste rekli in potem ste rekli, da včasih to ne deluje. Nekatera, nekateri instrumenti Frontexa, pri nekaterih sodelujejo tudi tretje države, smo slišali. Dokument iz Štokholma, ki je bil sprejet 25. novembra, eh, takrat so pristojnosti Frontexa še okrepili v tem dokumentu, kajti eh, doslej eh, Frontex eh, tudi ni zmeraj deloval učinkovito. In zato sprašujem, kako lahko zagotovimo, da bo leto 2010 boljše dalali si ima besedo. Uh, Gospod Lajtenen, povedali ste nam, koliko denarja namenjeno pomorskim operacijam in eh, naj nas ne skrbi za porast oziroma za zmanjšanje, kaj ti lahko naredite mm, več za manj. Lahko pa vam predlagam, kaj storite z odvečnim denarjem. No, Lahko ga porabite za ljudi, ki so na teh ladjah, kajti ne govorimo tukaj o nekem blagu ali ne vem čem. Odkot prihajajo te ljudi? Seveda nas to zanima, ampak zanima pa nas tudi, ali bežijo pred lakoto, vojno ali eh, pregonom, ali gre za prosilce za azil. želite vedeti nekaj več o njih, želite vedeti njihovo pravo narodnost. Zanima me, kako to nameravate izvesti. Pomagajte nam. Ali gre za neke intervjuje, ali ne moremo uporabiti sredstev, ki vam tukaj odstajajo, da ugotovite pravo narodnost, nacionaliteto in ugotovite, zakaj sploh bežijo iz teh pogojev. če bi to vedeli, bi lahko tudi vedeli, da take osebe ne smemo vrniti. Ta odbor je razpravljal o tem in odobril, da naj Frontex odpre neke nove misije. Zanima me, kdaj in kako. Kdaj boste odprli misijo za UNHCR? Hvala lepa. Pa še zadnji prispevek. Kročeta, prosim. Torej, v vaši analizi ste omenili, da je na sredozemlju, torej gre predvsem za Malto, Italijo, da je prišlo do upočasnitve um, oziroma zmanjšanja dejavnosti Frontexa. Torej, predvsem te pomorske dejavnosti, da jih je manj. Kar zadeva mojo zaznavo, pa se mi zdi, da Frontex tam nikoli ni interveniral, ko gre za te migracijske tokove na tem območju. To je bilo delegirano Italiji in Malti. In zdi se mi, da je še naprej tako. Tako kar zadeva pozitivne kot negativne vidike. Rekel bi, da so tudi bistveni negativni vidiki uh, v teh bilateralnih sporazumih s tretjimi državami. Razumeti moramo naslednje. Če obstaja neko skupno stališče, kar zadeva nadzor migracijskih tokov, če so skupni eh, skladi za to, če imamo skupno politiko eh, za spoštovanje človekovih pravic in tako naprej. In je obmejno območje pravzaprav eh, marginalnega pomena, kajti tak, kam migracija se začne v eni državi in konča čisto v drugi, naprimer v Grčiji in se konča v Belgiji. Torej, želim vas vprašati naslednje, ali ne bi bilo dobro, če bi razmišljali bolj o evropski politiki, torej bolj povezani er, evropski politiki, bolj poenoteni politiki in da bi tudi prepričili sprejetje bilateralnih sporazumov, kajti to se mi zdi, eh, bi zagotovilo predvsem eh, tudi izpolnitev pomembnih zahtev. Naprimer, če upoštevamo Libijo in da tudi Evropa pripravlja sporazum z Libijo, potem gre to za, gre za tretjo državo, ki, bom takoj končal, kjer se kršijo človekove pravice in to je znano in mislim, da se tudi Evropa tu giblje na napačnem terenu. Gospa Versat. Hvala. Oprostite, gospod predsedujoči, ta dva prispevka, ki nista bila upoštevana, sta bila strani GUE. Torej, najprej vas sprašujem, kako ste sestavili to bilanco? Seveda je Frontex tehnična agencija, ampak tako, kot ste vi to predstavili, se mi je zdelo vendar zelo hladno. In sicer eh, zato, ker ste to predstavili tako, kot da bi to bila kakršnakoli bilanca, ampak se gre za ljudi, za življenja. In vi ste izhajali samo iz tega, kako bi naj bolje uporabili finančna sredstva. Ampak, ko, go, ko gre za človekove pravice, gre tudi za šolanje, za usposabljanje um, torej, uh, uradnikov na meji. Želim vedeti dve stvari. Torej, ljudje se zavračajo na meji. V Evropski uniji imamo veljavne človekove pravice. So pa kršitve v državah, s katerimi je EU sprejela eh, sporazum o sodelovanju. Gospod direktor, ali niste mnenja, da bi morali kompetentno ravnati tudi na tem področju? Želim videti, Eh, kakšne kršitve človekovih pravic ugotavljate v teh državah in da pristojne organe obvestite o tem. In več bi želela videti o eh, programih za usposabljanje pristojnih oseb za področje človekovih pravic. Pa nekaj še o ostalih troč, točkah, ki ste jih eh, omenili. Rekli ste, da nekateri varajo z državljanstvom in da si čestitate se, sebi, če jih odkrijete čim več. Zakaj pravzaprav? Se vemo, zakaj gre. Gre za sporazume o sodelovanju, gospod predsedujoči, takoj bom končala. Torej, če me ne boste prekinili, bom eh, končala prej. Gre za Belorusijo in Maroko in Tunizijo kako ravnate s temi državami in kako naj migrant, ki želi eh, vstopiti v državo, kako se lahko brani, kako pride eh, do tega, da se spoštujejo njegove človekove pravice. Hvala. Žal mi je vprašanje, gospoda Enčjoja, nisem natančno slišal o skupnih preiskavah. Če gre za vprašanje o tem, ali bo Frontex ustanovil skupne preiskovalne enote, potem je odgovor ne, to ni naše, naša dejavnost. Upam, da bi lahko morda mi še kdo pojasnil kaj več o tem vprašanju, kajti nisem ga čisto dobro ujel. Kar se tiče Štokholmskega programa, gre seveda za večletni program. In Frontex tu pri tem programu igra precejšno vlogo, v zamenjavo pa Štokholm nudi nove možnosti delovanja. Mislim, da je štokholmski program tudi spriča uveljavitve Lizbonske pogodbe, krepi vlogo, ki jo lahko tudi obmejni organi izkoristijo za različne namene in za boljšo uporabo instrumentov, ki jih imajo na razpolago. Države članice spodbujamo, da se bolj aktivno tudi udeležujejo in to je tudi eno načelih stokholmskega programa in mislim, da moramo biti potrpežljivi. Nedavno tega je bila ustanovljena ta sistematično, to sistematično sodelovanje in vprašali so nas, ali smo zadovoljni z razvojem uh, in z hitrostjo samega razvoja ali bi si želeli bolj drastičen razvoj. Kar se tiče vprašanja odločitev, če gre za zavrnitve ali kadar ukrepajo pač obmejni organi, rad bi bil jasen. Frontex ni Evropska agencija, ki bi odločala o tem, kakšen je postopek, pri migrantih, na katerih obmejni organi naletijo pri skupnih operacijah. Država članica je tista, ki vodi takšno operacijo. Vsa, vse odločitve, ko gre za postopke azila, ko gre za zaprtje ali karkoli že, vsa odločitve administrativne narave ali drugih je vedno stvar države gostiteljice. Frontex ne narekuje, kaj je treba narediti in kakšnemu postopku je treba slediti. To mora biti popolnoma jasno. To je eden od razlogov, zakaj ne moremo neposredno plivati na način delovanja držav članic. skušamo doseči nek dolgoročni razvoj na tem področju z nekimi mehkejšimi instrumenti, kot je usposabljanje in podobne zadeve. Takšen pristop pač koristimo. Isto velja za azilante, za primere prošen za azil in za vprašanje povezane s človekovimi pravicami. Zelo dobro je, da smo se nas, naučili marsikaj med UNHCR-om. Uh, že več kot dve leti imamo nek delovni dogovor, dogovor o sodelovanju tako z UNHCR-om in Frontexom in pa z Frontexom in IOM. In pri UNHCR gre za sistematično vključevanje pri razvoju teh izposabljanj, ki so odprti za kakršnokoli pregledovanje tudi. Trenutno vam sicer ne morem predstaviti vsebine, ampak seveda boste prijeli informacijo kasneje. Uh, UNHCR imajo uradnika za zveze, ki se vsak dan ukvarja z nami in sodeluje z nami. Gre za torej vsakodnevno sodelovanje in tudi z Agencijo za človekove pravice uh, imamo sistematično sodelovanje. Torej, te zadeve jemljemo zelo resno in storimo, kar se le da, da zagotovimo upoštevanje človekovih pravic na tem področju obmejnega nadzora. Kar se tiče evropske politike v teh delovnih dogovorih, mislim, da smo videli pozitivne učinke tako evropskega operativnega dogovora in pa tudi, kadar imajo države članice bilateralne dogovore. Mislim, da to ni nekaj pomembnega sedaj, kako naj se to izvaja. Najpomembnejše je, da imamo možnost, da tukaj povezujemo in vključujemo tretje države v sodelovanje. Naša prioriteta pa je, da si kar najbolj prizadevamo za to, da bi imeli s temi tretjimi državami evropske dogovore oziroma dogovor s Frontexom in da nam ni treba koristiti bilateralnih sporazumov v ta namen. Upam, da sem pokril vse vidike, ki so bili izpostavljeni v vaših vprašanjih. Hvala. Bene, grazie, eh, direttore. Hvala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 punto di reazione. Gospod Burgons bo spregovoril za svet in potem predstavnik komisije, prosim. Eh, Hvala, gospod predsedojoči in dober dan vsem skupaj. V svetu smo dobili predlog komisije 1. decembra. In začeli smo z delom, zato da bi čim prej prišli do sporazuma, kaj ti roki so zelo osko zastavljeni. Bilo je kar nekaj sestankov, formalnih in neformalnih. Še naprej delamo na tem in čim prej želimo priti do sporazuma. Vemo pa, da to nikakor ne bo enostavno, kajti tematika je izjemno pereča in to eh, kažejo tudi prispevki, ki smo jih že slišali danes popovdan. Eh, ne glede na to, pa želim spomniti na to in povdariti v tem kontekstu eh, splošna politična načela, ki so zajeta že v uredbi 562. 562 v povezavi z zakonikom o šengenskih mejah. To je pravzaprav bil en izmed prvih aktov, ki bo sprejel v postopku soodločanja. Vlade so sodelovale z parlamentom in svetom in se dogovorile za ta načela. To je tudi relevantno in to je potrebno upoštevati, če to zadeva politične probleme v državah članicah, tudi kar zadeva mednarodno pomorsko pravo. Eh, bo ta pravni akt učinkoval tudi na sklep sveta. Nadaljne pomembno vprašanje je bilo prav tako omenjeno strani držav članic na, in sicer načelo upoštevanja temeljnih pravic in to najdemo tudi v zaključnem dokumentu da bo svet to sprejel. In sicer eh, sem že upozoril na to, da nikakor eh, zadeva ni enostavna, zato ker so roki zelo osko zastavljeni, vendar pa smo imeli, kot že rečeno, več sestankov in upam, da bomo do konca meseca parlamentu lahko predložili ustrezen dokument. Hvala. Komisija. Hvala. Sedaj prosimo eh, tudi komisijo, da eh, nam pove še več podrobnosti o tem. Eh, Hvala, predsedujoči. O zadju v zvezi s tem sklepom bi na kratko osvetlil. Operacijo, ko jih je opisal gospod Lajtina, predvsem kar se tiče pomorskih meja, potekajo v zelo kompleksnem pravnem in praktičnem področju. Tukaj je opleteno mednarodno pravo in um, pri interpretacijah strani držav članic je veliko razlik. Namen tega osnutka sklepa je, da bi skupne operacije postale bolj učinkovite, tiste, ki jih koordinira Frontex, in pa da bi zagotovili nek uh, pravni okvir, ki bi bil bolj jasen, uh, tako da bi se tudi države članice lahko v celoti odeležile in pa tretjič, da se zagotovi celotno spoštovanje um, človekovih pravic v toku Frontexovih operacij. Gre za zelo tehnično vprašanje, razprava pa je zelo podrobna, naprimer o tem, kako lahko posamezni poveljujoči poveljniki um, pač ukrepajo, kaj ne naredijo v določeni situaciji na morju v toku te operacije. Gre tudi za vprašanje interpretacije, za smernice, kako ne se obstoječo pomorsko pravo in obstoječe evropsko pravo uporablja strani držav članic, kadar sodelujejo pri operacijah Frontexa. Potem pa je bila tu še odločitev pod, eh, predsednika Barose oziroma podpredsednik Baroja, da bi se ta kodeks tudi vključilo. Eh, se pravi, gre za kodeks o mejah in da bi se vzpostavilo neka evropska pravila za evropske operacije, fronte, ki jih koordinira Frontex. Sodelovali smo dolgo časa z državami članicami in smo skušali nekako doseči neko soglasje pri teh pravilih. Po prvem osnutku, ki smo ga predložili odboru za obmejni kodeks. So ga pregledali in potem smo podali nov osnutek oktobra. Tega so predpeli os, osem držav članic je podprlo, sedem jih je bilo proti, ostali so se vzdržali, torej nismo uspeli doseči mnenja odbora, niti ne za kvalificirano uh, eh, večino za, niti proti. Glavni uh, razlog za to, da se te poglede še vedno razhajajo, uh, predvsem kar se tiče vprašanja reševanja, je v tem, da si nekatere države članice želijo nezavezujoče smernice. Različni pogledi so tudi, kar se tiče interpretacije mednarodnega prava, ki je temelj vseh teh problemov in ta različna interpretacija je tudi razlog, zakaj smo sploh predlagali te smernice. Uh, želeli smo podariti tudi, kako posamezne države članice tudi interpretirajo um, izkrcanje. Ker nismo prijeli mnenja od odbora, je bila komisija dolžna, da nadaljuje postopek in tako sedaj svet obravnava ta predlog roki so sledeči, 7. februar za svet, 7. april za parlament, da pač izkoristijo svojo pravico do pregleda. Seveda sem vam na razpolago tudi za vsa druga vprašanja v zvezi s tem. Eh, Hvala, gospod Buzotil, prosim. Hvala. Dve vprašanje imam. Prva se navezuje na postopek. Ni mi čisto jasno, kakšna je pravna podlaga te pobude. Če prav razumem, smo, delujemo po postopkih komitologije, ampak res bi si želel, če bi morda lahko pravna služba, če je danes tukaj prisotna, če bi mi lahko pojasnili, kaj natančno oziroma kateri, na kateri pravni podlagi delujemo in kakšne so sploh možnosti parlamenta pri teh pobudi. Potem pa me zanima, če je Lizbonska pogodba kakorkoli vplivala na to, kaj ti gre za pobudo, ki je bila na mizi že pred Lizbono, sedaj pa od njej odločamo kasneje. Zato prosim, če mi pojasnite to pravno podlago, če nam pravna služba tega ne more danes pojasniti, nam lahko prosim um, napišete vprašanje in nam lahko odgovorijo tudi pismo. Potem druga pripomba pa je bolj politična. Uh, pred sabo imamo pravzaprav nek tehnično oziroma navidez tehnično pobudo, ki pa je pravzaprav zelo politično pomembna. Zato mislim, da moramo zelo natančno razmisliti o političnih vplivih te pobude. Predvsem se pri tem navezujem na sledeče. V tej hiši smo večkrat povdarjali pomen solidarnosti, razdelitve bremen in pa pomena, da države članice kolektivno delijo odgovornost, ko gre za dotok migracij. Čeprav razumem, imamo tukaj nek sklep strani sveta, ki naj bi odločili o tem, da naj ena država članica, naj bo to država A ali B ali C, prevzame kogarkoli, ki prečka zunanje meje Evropske unije. In to v, se zdi, da je v direktnem nasprotju s tem, kar želimo mi tukaj doseči. Želimo solidarnost, kar pa nam svet govori, pa pravi, ne, ni solidarnosti, samo ena država naj prevzame dotoke in mislim, da je to daleč od spremljivega, zato mislim, da moramo zelo natančno pogledati, kakšne so možnosti oziroma naše hiše, preden karkoli sklenemo. Hvala. Flotre. Gospa Flotre, prosim. Mislim, da so cili predloga, vsekakor dobri, so korektni in tudi zaželjeni, eh, kajti pri operacijah, ki jih Frontex koordinira, eh, bi moralo dejansko biti zadoščeno eh, pravo. Tu gre za eh, vprašanje pravic beguncev, reševanje na morju in tako naprej. Skratka, to so sama nujna vprašanja. Imam pa tudi dve vprašanji. Glede na to, kar je povedal direktor Frontexa, se zdi, da Frontex sam odgovornost Eh, zavrača in to se mi zdi zelo pomembno. In zdaj pa še k smernicam. Če si vse skupaj pogledamo, eh, se mi zdi, da to presega to, kar se dogaja sedaj na osnovi različnih konvencij in to se mi zdi zelo pomembno. Ehm, se pravi, osebe naj bi vračali v tiste države, odkudar prihajajo. To je tudi v nasprotju z pomorskim eh, pravom, kajti ljudje je treba čimprej spraviti nekam na varno mesto. In če so te osebe zapustile neko tretjo državo, ki ni varna, potem je to v nasprotju s tem. Druga točka. Eh, poleg tega um, imam tudi vtis, ne vem, ali je to azilno pravo ali kaj drugega. Skratka, gre za postopek, po katerem se preverjajo osebe. Eh, in da je treba zagotoviti, da te osebe niso preganjene v državi izvora bodi si, da lahko rečemo, da imajo prijete osebe možnost, da zaprosijo za azil ali pa eh, da to oslabimo z formulacijo, ki pravzaprav eh, ni rešljiv z različnimi formulacijami. Mislim, da smo tu na napačni poti. Rezultat, ki ga bomo danes eh, dobili, bi verjetno presegel sedanje obveznosti. Hvala. Strinjam se, da ima ta priročnik oziroma tela zadeva zelo pereča tudi politična vprašanja. Na eni strani imamo situacijo, ki opisuje svet, torej načelo neizpolnjevanja je tudi opisano v samem besedilu. Moje vprašanje svetu, ali je kakršnakoli možnost, da pride do tega? Nevladne organizacije in drugi so izrazili skrb v zvezi s tem. Gospod Busatil je spostavil vprašanje komitologije. Če jaz prav razumem, to temeli na členu v zvezi za komitologijo iz šengenskega obmejnega kodeksa. Kladu z Lizbonsko pogodbo, ki natančno pride na vrsto parlament če jaz prav razumem, bo imel parlament priložnost, da pre, raz, eh, preuči besedilo. Čez dva meseca, ne vem natančno, kakšen je časovnic, ampak dobro bi bilo, če bi to razčistili. Vem, da je zapleteno po Lizbonski pogodbi in številne druge točke, ampak mislim, da je gospod Busatil, da ima prav, da gre tu za pomembnejše politično vprašanje, kot se zdi na prvi pogled. Hvala. Um, Hvala, ko gre za pravno podlago, mislim, da bi bilo smiselno porisluhniti tudi svetu, ki se bori z istim vprašanjem. Jutri zjutraj imamo srečanje koordinatorjev in zato bi bilo dobro, če bi dobili pravni nasvet že pred srečanjem koordinatorjev če jaz to prav razumem, lahko parlament reče le da ali ne, ampak ta sporazum je zelo pomemben. Strinjam se tudi s tem, kar je rekel Simon v zvezi z delitvijo bremen, ampak zdi se mi, da potrebujemo sporazum o smernicah, zato da bi dejansko lahko uvedli delitev bremen, kajti nekatere države članice se ne želijo tega odeležiti, ker teh smernic ni. Torej gre za nek začaran krok mislim, da moramo narediti korak naprej. Frontex je začel delovati novembra 2005, sedaj pa smo že januarja 2010 in se še vedno prerekamo o teh smernicah. Torej leta in leta že to poteka, medtem ko bi morali se o teh smernicah odločiti že takoj na začetku, preden je sploh Frontex začel delovati, potem bi prepričali marsikatero problemo komisija naredila, kar je mogla, da bi to tudi dosegla pri državah članice. Država članice pa ne želijo tega. Mislim, da imamo tudi končni problem med Malto in Italijo, ga, ki ga moramo razrešiti, če želimo to biti ta sporazum. Torej, prosim sve, da nam tudi razloži, kakšen problem je ta med Italijo in Malto, zato da bo lahko tudi Evropski parlament nadaljeval. Hvala. Hvala nekatera vprašanja, ki jih je eh, omenil gospod Bozotil, se nanašajo na pravno službo in mislim, da je treba zahtevati pisno obrazložitev, razen če nam kdo od poslancev lahko pove kaj več. Yes, thank you very much, uh, Mr. Chairman. I would like to. Hvala. Zelo skromen bom v zvezi s tem. Rad bi se zahvalil komisiji in svetu za njihovo delo pri tej zelo pomembni temi in mislim, da je postalo jasno v tej razpravi, da v primeru, da, bodo, da institucije Evropske unije ne bodo v stanju dogovoriti se o kakršnem koli dokumentu in to je problem že 4-5 let. Torej, če države članice in inštitucije ne bodo mogle določiti smernic, potem bo to problem pred nami stalen. In tu gre za določene politične probleme, ampak treba jih je rešiti. Zato vas res pozivam, da se najde neko rešitev, zato da bomo lahko nadaljevali s tem instrumentom. In sicer v primernem forumu, na podlagi primerne pravne podlage, z veseljem bi imel neke smernice, ki bi bile čim bolj zavezujoče zato da se bomo lahko osredotočili in še naprej razvijali naše dejavnosti. Hvala. Torej, glede prav ne službe, eh, torej pričakujemo kratek odgovor in mogoče pozneje potem še pisno sporočilo o tem. Eh, hvala, gospod predsedujoči. Eh, to vprašanje, ki ga je postavil gospod Busetil, smo prejeli, torej vemo, zakaj gre. Vprašanja komitologije so vedno zelo sporna in zelo kompleksna in to vsi vemo. E, želim pa pojasniti naslednjo zadevo, kajti to je stališče, ki, jo, ki ga je eh, pravna služba Evropskega parlamenta pogostokrat eh, omenjala. Po Lizbonski pogodbi je stvar taka, eh, da nekdanje komitološke odločitve, ki so bile sprejete po letu 2006, da se te odločbe ne bodo več uporabljale. Uh, vsi pravni akti, ki so bili sprejeti pred Lisbonsko pogodbo v okviru komitološkega postopka, pa seveda ostajajo veljavni. E, to je e, del evropskega pravne reda, skratka vse, kar je rezultat komitološkega postopka, vse, kar je stopilo veljavo pred uveljavitvijo Lizbonske pogodbe, vse to ostaja aktualnost. Se pravi, od odbor, ki je bil uveljavljen pred Lizbonsko pogodbo, bo še naprej opravljal svoje delo toliko časa, dokler velja eh, akt o temeljih pravicah. Ko se bo leta spremenil, eh, potem se bodo uporabljala nova pravila, namreč pravila Lizbonske pogodbe. Lizbonska pogodba v členu 299 predvideva, eh, da se odločba o komitologiji nadomesti z uredbo, ki mora biti sprejeta v pravilnem zakonodajnem postopku, torej v postopku soodločanja, kjer bosta udeležena svet in parlament na predlog komisije. Eh, komisija je že najavila informacijo, eh, da bo pripravila ta predlog za novo uredbo in sicer tako hitro, kot bo to mogoče. Eh, toliko torej o splošnih vprašanjih. Torej, kot že eh, rečeno, eh, nadaljni obstoj nekdanjih odločb tretjih postopkov komitologije. Eh, sedaj se moramo torej zelo pazljivo ukvarjati s temi dokumenti, kajti vedeti moramo, ali je to dejansko rezultat eh, nekdanje odločitve eh, o komitologiji, torej ali gre za svetbeno določbo ali pa gre za spremembo. In v tem primeru je treba ustresno spremeniti tudi poglavje. Vendar pa bi si tu želeli še nekoliko več časa, Eh, zato da bi lahko ustrezno podali odgovor na vprašanje eh, predsednika. Hvala. Hvala, torej mislim, da že malo zamujamo. Hvala za prispevek pravne službe, ki je zelo pomemben, vendar bomo seveda podali tudi pisno vprašanje in eh, prejeli pisni odgovor na to torej precej zamujamo in zato sem eh, predlagam, da nadaljujemo z glasovanji. Oziroma, z, torej glasujemo o točki 8 razrišnice za leto 2008. Poročevalec Lopez Aguilar, ali ste pripravljeni glasovati ali potrebujemo še malo časa? Prego. Gospod predsedujoči, nimam seboj glasovalne kartice, ali lahko glasujem z dvigom roke, če bomo elektronsko glasovali. Quindi e, per chi non ha la tessera. Torej, ja, mislim, da bo zadostovalo, če dvignete roko v primeru elektronskega glasovanja, ker pač nimate te kartice. Torej, osma točka, točka imamo predlog spremembe gospoda Buzitila in glasujemo. Eh, o tem z ustnim predlogom spremembe. Kdo je za to? Kdo je proti? Vzdržani? Sprejeto. In sedaj končno glasovanje. Kdo je za? Kdo je proti? Se kdo vzdrži? Sprejeto. Deveta točka. Tu imamo dva predloga sprememb. Prvi, glasujemo najprej o prvem predlogu spremembe, kdo je za? Proti? Zdržani? Sprejeto. Drugi amantma gospoda Bozotila, tudi z ustnim predlogom spremembe, kdo je za? Proti? se kdo zdrži sprejeto. In končno glasovanje za, proti, vzdržani, sprejeto. Sedaj sledi deseta točka. Tudi tu imamo predlog spremembe z ustnim amandmajem, kdo je za ta amandma, kdo je proti kdo se kdo vzdrži sprejeto. In končno glasovanje za, proti, vzdržani sprejeto. Naslednja točka, tudi tu imamo dva amandmaja. Najprej glasujemo o prvem, gospi Verža, kdo je za, proti, vzdržani sprejeto in drugi predlog spremembe bo z util z ustnim predlogom spremembe za proti, vzdržani sprejeto. Končno glasovanje za, proti, vzdržani sprejeto. Naslednja točka o cepolu, tudi tu imamo tri predloge sprememb. Kdo je za prvi predlog spremembe, drža, kdo je proti, Eh, vzdržani. Sprejeto drugi predlog spremembe za proti vzdržani. Sprejeto. Tretji predlog spremembe z ustnim predlogom spremembe buzutila, kdo je za, proti vzdržani sprejeto. Končno glasovanje za, proti vzdržani sprejeto. Frontex je naslednja točka. Imamo amandma gospoda Buzotila, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Drugi amandma je bil uh, umaknjen. Imamo pa tudi še uh, eh, daljni amandma. Eh, Buzotila, kdo je za, proti, vzdržani vzdržani sprejeto. Prejet tudi ta amanma in sedaj končno glasovanje, kdo je za, proti, vzdržani sprejeto. Sedaj pa dajem besedo gospodu Kvelju, ki je med tem prispel in sicer gre za točko, ki je bila predvidena pred glasovanjem in ki jo bomo obravnavali sedaj. Prosim, gospod poslanec. Eh, Hvala. Torej, gre za vizume o dolgotrajnem bivanju in tu imamo dve priporočili in sicer je bilo to potrebno, zato ker je pred Lizbonsko pogodbo eh, smo, obro, smo ne, o nekaterih stvarih odločali. Eh, Torej, v postopku so odločanja, v drugih pa samo v postopku posvetovanja. Sedaj pa obstaja postopek so odločanja za vsa področja. E, e, š, um, gre za predlog, da bi uh, imeli en sam dokument, in eh, sicer špansko predsedstvo um, si to želi. In če želi komisija zauzeti stališče eh, do tega, bi me to prav tako zanimalo. Dobro. Hvala, gospod Koeljo. In sedaj ima besedo špansko predsedstvo. Burgos. Gospod Burgos. Eh, eh, hvala, gospod predsedojoči. Gospod Kveljo je stvar zelo dobro razložil. Lizbonska pogodba je začela veljati in to velja tudi za ti dve inicijativi. Mi smo neformalno v povezavi z poročevalcem in dogovorili smo se, tako kot je pravkar prikazal, eh, da ravnamo tako, kot je bilo priporočeno. Prišlo je torej do stikov in želimo čim prej doseči dogovor z Evropskim parlamentom v bistvu gre v tej zadevi za to, da imamo veliko zaupanje do poročevalca gospoda Kvelja. Hvala, sedaj pa ima besedo komisija, prosim. Uh, uh, uh, Hvala, predsedujoči. Kratka bom. Komisija lahko potrdi, kar je gospod Koelja pravkar razložil. Edini razlog, zakaj je komisija lani predložila dva predloga, je ta, da gre del zadev, ki ga kriva ta predlog, sodi pod postopek soodločanja, drug pa postop, na postopek eh, posvetovanja. Sedaj, ko pa je uveljavili zbonska pogodba, pa oboje teče po postopku soodločanja in v tej novi situaciji ne bi bilo več smiselno imeti dva ločena predloga, zato se strinjamo s svetom in šve, švedskim predsedstvom, da se združi te dva predloga. Hvala. Ne vem, ali želi eh, gospoda Koeljo se na to odzvati. Hvala. Hotel sem povedati naslednje. Po mojem mnenju gre bolj za tehnični amandma in sicer, da bi postopek eh, prispev, prispevanja parlamenta postal bolj jasen. Eh, pre, eh, torej sem za to, da se obe poročili povežeta. In hvala tudi sekretarjatu komisije, ki, oziroma odbora, ki je že predvidel, da se ta ti dve besedili združita. Torej, to delo je bilo v bistvu že opravljeno in uh, vsem članom odbora Libe že danes lahko posredujemo uh, to novo besedilo. 18. januar smo predvideli eh, kot rok za predložitev amandmajev, to je v enem tednu. Torej, kolegi, ki imajo amandmaje, eh, bodo s tem v lažjem eh, v boljšem položaju, če bodo že imeli na voljo skupno besedilo, ne pa dve besedili. Torej, kolegi bodo na ta način lahko tudi predložili um, torej svoje predloge sprememb in lahko eh, se bomo držali rokov, ki so predvideni. Z enotnim uh, dokumentom in to si želi tudi špansko predsedstvo, bomo na osnovi eh, postopkovnih pravil in na osnovi eh, poslovnika 37. člen, torej se moramo posvetovati tudi z odborom za pravne zadeve, če gre za amandma pravne narave. Ampak mislim, da eh, nas to kljub temu ne bo eh, spravilo v časovno zadrigo. Hvala, gospod Koeljo. Če se komisija strinja s tem, kar je povedal gospod Kveljo in s tem postopkom potem lahko tudi nadaljujemo. Torej očitno ni drugih prijav za razpravo. Torej 18. januar je eh, rok za vložitev predlogov sprememb za to eh, konsolidirano besedilo. Eh, S tem smo končali to točko. Naslednja točka je pravica do tolmačenja in prevajanja v kazenskih postopkih. Uh, gospa Latford ima besedo. Chairman, um... Hvala. Kot veste, je predlog, za katerega sem bila poročevalska in eh, lani jeseni sem pripravila poročilo, osnutek poročila. Torej, to je vse skupaj spodletelo zaradi Lizbonske pogodbe in eh, treba je začeti nov postopek z eh, predlogom za direktivo, kajti o mojem poročilu se ni glasovalo niti na odboru, niti na plenarki. torej smo sedaj so zakonodajalec svetom v tej stvari in eh, svet je zadnji dan pred Lizbono, torej 30. novembra, sprejel resolucijo o časovnici za pristop po korakih. To je prvi specifični ukrep na tej časovnici. vesela sem, da se še kar posvečamo temu vprašanju. Sicer nisem velika pristašica pobud držav članist, ampak vseeno je to najhitrejši način, da tukaj postopek nadaljujemo. Če pomislimo vse postopkovne uvere, ki bi jih imele nove, ocene tveganja in tako oziroma vplivi učinkov in tako naprej. Veseli me, da so se države članice strinjali s tem predlogom oziroma da so ga podale in da so poštevali tudi oceno tvegan komisije z lanskega poletja. Torej, postopek ni, je, je zelo koristen in pragmatičen. Tako da se ne bomo zgubili v samem postopku. Mislim, da bi bilo čisto izvedljivo, da bi to potrdili v prvem branju pod, in zaključili celo zadevo pod španskim predsedstvom dve ustni vprašanji sem podala in upam, da boste naslednjem na teden na plenarnem zasedanju tudi na sporedu. Pravzaprav pa ne nameravam umakniti teh ustnih vprašanj, kot se govori na okrog. Res je, da je bila formulacija sedaj spremenjena kajti formulacija je bila še od 1. decembra, ko nismo točno vedeli, kaj se je zgodilo. Ampak mislim, da je še vedno vredno razpravljati o tem. Kajti ravno v kontekstu nove komisije in pa akcijskega načrta za izvajanje štokholmskega programa je pomembno, da zagotovimo neko politično zavezo za nadaljevanje postopka v skladu s časovnico. In mislim, da je to prvi korak in da bodo sledili še drugi. Trdno sem namreč prepričana, da je vse, kar je v tej časovnici in še več, je ne le potrebno, ampak da je skrajni čas, da se to izvede. In eh, parlament je stalno pozival k ukrepanju in želimo nek, nek enoten postopek. Iskali smo neko politično realnost, ki je nismo našli, sedaj je kozarec pa v prazen in pa v poln, ampak če želimo pospešiti vsebino pri vsebini oziroma hotrosti pri tem, no, ne bi upletala sicer osebnih izkušenj, ampak trenutno se kvarjam z več primeri v zvezi, predvsem kar se tiče, z, kar se tiče evropskega naloga za prijetje. In ravno v teh primerjih je bila moja podpora temu inštrumentu na preizkušnji. Zato, ker sem videla, kaj nekaj, kar nekaj nekrivic, ki so se dogajali v zvezi s tem. Torej, če želimo ohraniti javno podporo, kot je naprimer Evropski nalog za prijetje in pa medsebojno priznavanje, potem moramo čim prej tole sprovesti medsebojnega zaupanja trenutno bodi si ni ali pa je na zelo tankem ledu. Morali bomo rešiti kar nekaj pomembnih vprašanj med pogajanji. Ampak, če boste primerjali moje poročilo za časovnico sveta, boste videli, da je treba razrešiti nekaj vprašanj za zagotavljanje pravic in tako naprej. Še nekaj pa bi rada opomnila. Zaveza, da bomo zagotovili, da bomo upoštevali tudi Evropsko konvencijo o človekovih pravicah in pa sodno prakso Evropskega sodišča. se ne smejo razne določbe razdrobiti oziroma razgubiti v tolmačenju. Podpira, ne, oziroma pozdravljam podpira tudi Sveta Evrope, ki nam je veliko pomoč. Potem pa bi rekla še sledeče. Pravni instrument naj bi se pospremilo tudi z resolucijo. Tega ne smemo mešati z resolucijo o časovnici, ampak z resolucijo o tolmačenju in prevajanju. Zato, da bi tudi države članice res to uzakonile. in zato bi predlagala, da bi bil Evropski parlament prisoten tudi pri resoluciji, ne samo pri direktivi. Zato me zanima, če se odbor strinja s tem. Memorandum, obrazložitveni memorandum sveta sicer meni, da parlament ne bi moral prevzeti te vloge, ampak mislim, da bi morali si to ogledati. Namreč kako naj odločamo o zakonodajnem postopku, zakonodajnem ukrepu, če ne vemo, kaj bo pisalo v spremljajoči resoluciji. No, meja med obima bo nekakšno srednja točka in ne moremo se dejansko pogajati o direktivi, če ne vemo, kaj bo pisalo v resoluciji. Zato prosim, da mi tudi pravna služba poda svoje mnenje o tem. Hvala. Eh, Sedaj pa Luis Aguilera za špansko predsedstvo, prosim. Muchas gracias, señor presidente. Gospod predsedojoči, najprej se vam zahvaljujem za to priložnost, da tu lahko spregovorim v imenu eh, španskega predsedstva v zvezi s to pobudo, eh, ki jo je predstavilo 13 držav članic, torej direktiva, ki zadeva pravico do prevajanja in tolmačenja v kazenskem postopku. Eh, ta pobuda obsega zlasti besedilo, Eh, ki ga je eh, obravnaval ministerski svet oktobra 2009 in sicer eh, na osnovi besedila predloga komisije iz julija 2009. 13 držav članic je svojo pobudo želelo doseči naslednje. In sicer proces, ki se je začel že pol leta poprej, saj v svetu in kjer so bili doseženi pomembni eh, napredki, torej ta proces želijo še naprej podpirati. Eh, tu imamo praviti za zelo ugodno situacijo, da se doseže ta napredek in zato, da bi se izognili zamudam, eh, zato ker je Lizbonska pogodba začela veljati in ker je bilo, ker je že potekalo glasovanje o novem kolegiju komisarjev. E, tu gre torej za prvi predlog v okviru postopka soodločanja e, na temo pravica do tolmačenja in prevajanja v kazenskih podstopkih. E, špansko predsedstvo se bo zelo angažiralo, da bo tu z Evropskim parlamentom doseglo dogovor. Mi smo zelo fleksibilni in E, če bo možno, in to je že povedala poročevalka, da se besedilo spreme v prvem branju. Skratka, da bi že v prvem koraku e, sprejeli široko zasnovan program v smislu primerljivega prava v vseh državah članica glede pravice tolmačanja in prevajanja v kazenskih postopkih e, skladno z razgovori med ministri oktobra leta 2009. Ob zaključku želim eh, v povezavi s tem, kar je povedala gospa Latvo, dodati še naslednje. Špansko eh, predsedstvo eh, bo dejansko delalo na tem predlogu in svet in države članice želijo sprejeti ukrepe, da bi zagotovile te pravice. Tudi v okviru postopka so odločanja. Mi vemo, da je osebina te resolucije tesno povezana z direktivo in ne sme odstopati od tega. V tem smislu to dvoje sodi skupaj in mi si bomo prizadevali, eh, da bomo to čim prej sprejeli z vami v postopku soodločene. Hvala. Hvala. Sedaj pa dajem besedo komisiji Karolin Morgan. Thank you very much. I would like to make five very, very quick points. Hvala. Pet čisto kratkih točk imam. Komisija je vesela, da smo sprejeli to časovnico v oktobra 2009. Kajti kot parlament je komisija tudi mnenja, da je zakonodaja že zdavne potrebna. Drugič, delali bomo čim učinkovitejše, za sprejetje vseh ukrepov, ki so na tej časovnici. Pet jih je. Prvi je ta ukrep o tolmačenju in prevajanju. Upamo, da bo komisija še preostale štiri ukrepe predložila lahko pravočasno. Predvidevamo, da jih bomo predložili v okviru enega leta, začenši julija letos. O, pravici do in obveščenosti v, post v kazenskih postopkih. Potem tretjič, kar se tiče ukrepa A, se pravi tega o tolmačenem prevajanju. Je komisija želela to že prej predložiti, a zaradi tega, kar je povedala že poročevalka, to ni šlo. 23. oktobra smo se dogovorili o tej pobudi. Četrtič, to besedilo ki je bilo sprejeto 23. oktobra, deluje po načelu sku, najnižjega skupnega imenovalca. In z Lizbonsko pogodbo pa bi se želeli od tega oddaliti in zagotoviti čim više standarde. Morda bi bilo bolj smotrno, če bi se vrnili k prvotnemu predlogu komisije od julija 2009 to besedilo ima višji standard zaščite za obdolžene in upamo, da bi lahko v sodelovanju z parlamentom zvišali standarde, zato da bo dokončno besedilo bolj podobno predlogu komisije. Peta točka, ki bi rada spostavila, pa je ta, da to besedilo, karkoli že bomo, sprejeli, mora biti v skladu z Evropsko konvencijo o človekovih pravicah. Predlog komisije iz julija 2009 je bil poslan v Štrasburg zato, da so lahko strokovnjaki sodišče za človekove pravice odločili o tem, ali, so, ali bodo sploh to besedilo šlo skozi preskus tega sodišča. in dvomimo pa, in, no, ta, ta preizkus je opravilo naše besedilo, dvomimo pa, da bi trenutno besedilo to tudi, iz, tudi opravilo ta preizkus. Hvala. Hvala. Gospa Romero Lopes, prosim. Sí, gracias, presidente, para... Hvala, gospod predsedujoči. hvala, da je bilo rečeno, kako pomemben je ta predlog. Evropski parlament eh, ima sedaj pristojnost soodločene na tem področju in pozitivno je, če ugotovimo, da se je 13 držav posvetilo tej temi. To je pomembna tema, kaj ti gre za priznavanje sodb in tudi za vzpostavljanje medsebojnega zaupanja, ki je ki ga potrebujemo pri izvajanju evropskih pravnih postopkov. Mislim, da je to besedilo še možno izboljšati. Prav gotovo. Razen tega eh, je treba upozoriti tudi na kakovost prevajanja in tolmačenja. Torej, to se mi zdi zelo pomembno. Na drugi strani pa naj bi v prihodnje tudi preverili, ali je rok, ki ga predvideva Komisija za druge pravice, ustrezen. E, gre za prvi korak. E, je pa cela vrsta drugih pravic, kjer še nismo tako daleč. Komisija predlaga, da bi si vzeli za vsako od teh pravic eno leto časa in moramo e, si ogledati, ali so ti roki ustrezni, ali pa bi bilo mogoče bolje, če bi eh, svežen v celoti sprejeli čim prej. Svežen vseh tih ukrepov. Se ne gre samo za pravico do prevajanja in tolmačenja, temveč tudi do, za pravico do pravne pomoči, pravice, da se Eh, osebe obvesti o njihovem eh, položaju in tako naprej. In situacija v posameznih državah je zelo različna. V nekaterih državah članicah obdolženca sploh ne obvestijo o tem, da ima pravico molčati, torej potrebujemo skupne standarde. Zelo pomembno je, da tu ne bo ostal samo prvi korak, temveč da bomo napredovali hitre, hitreje. Zato sprašujem komisijo naslednje. Zakaj se je komisija odločila za ti uh, eh, enoletne roke? Mogoče bi vendarle bilo možno napredovati hitreje, ker gre za zelo pomembne pravice. Hvala. Torej, preden. Eh, nadaljujemo z razpravo in dam besedo gospi Lutford. Eh, sprašujem pravno službo, ali lahko odgovori na vprašanja, ki so bila postavljena. Že prej ste zelo dobro odgovorili na postavljena vprašanja in zato sprašujem, ali bi lahko tudi sedaj odgovorili na ta vprašanja. Uh, Hvala, gospod predsedujoči, hvala za ta vaša prizadevanja, za ta vaš poskus. Ampak moram reči, da uh, me je dobila na levi nogi gospa uh, Latfordova. Uh, torej, moral bi bolje razumeti, zakaj pravzaprav gre. In zato sem mnenja, da uh, je bolje, če pravna služba pripravi uh, pisni odgovor. In upam, da eh, razumete. Torej, seveda gre za zelo kompleksno besedilo in prav gotovo to zahteva tudi eh, temeljitejši premislek in zato pisni odgovor ni najslabša rešitev. Hvala, gospod predsedojoči. In se opravičujem pravni službi, da jo spravljam v zadrigo in jo prosim za pisni odgovor. In upam, da bomo ta odgovor dobili čim prej, to bi na vsak način nam zelo pomagalo. Pozdravljam eh, pri to, kar je povedala Karla Morgan za komisijo. Vem, da se komisija že zelo dolgo ukvarja s tem in, in torej mislim, da je dobro, da imamo nek eh, časovni načrt. Eh, gre za različne postopkovne pravice. Torej, svet eh, odobrava program pravic za pravice za osebe v kazenskih postopkih in to je dobro. Torej, eno leto za Brusel oziroma za komisijo je mogoče celo zelo kratek rok, ampak stra, strinjam se tudi go, z gospo uh, eh, Lopez, da čim hitrejši bomo, bomo tem bolje bo. Kaj ti uh, eh, uh, eh, po uh, 15 letih evropskega naloga za prijetje so še določene postopkovne zadeve, ki niso urejene. Torej je določena vrzel, ki jo je treba zapolniti, ampak mislim, da se moramo vsi potruditi, da bomo uspešni v čim kratkem, krajšem roku. E, to si pričakujem od sveta, pa tudi od komisije. E, in komisija in parlament je delita to zelo ambiciozno, ambiciozno prizadevanje. Torej, konkretnost in hitrost, to sta glavni gesli. Sedaj pa sledi naslednja točka, posebni omejevalni ukrepi za nekatere osebe in subjekte povezana z Ozamo Bin Ladnom, mrežo Al-Kaido in Talibani. Gospod. Pabas Kort. Prosim. Dank u wel, voorzitter. Ik zal het kort houden, het is niet de eerste keer dat we hierover praten. Hvala, gospod predsedojoči. Ni prvič, da govorimo o tem, pa prav gotovo tudi ne zadnjič, zato bom čim krajša. Imeli smo že celo vrsto pogovorov, Imeli smo tudi že resolucije v zvezi s temi restriktivnimi ukrepi in ni šlo samo za vsebino, ampak tudi za vprašanje pravne podlage za ta predlog. Eh, kot eh, parlament, kot parlamentarni odbor smo mnenja, Eh, da mora biti pravna podlaga člen 75, kajti eh, gre za postopek soodločanja. Komisija in svet pa se žal z nami nista strinjala in sta se zauzemala za 15. člen, ki naj bi bil pravna podlaga, vendar pa mi nismo tega mnenja. Eh, komisijo in njeno pravno službo, pa tudi pravno službo parlamenta smo vprašali za nasvet zlasti pri tej temi, tudi v povezavi s tem celotnim kompleksom vprašanj. Ali gre za člen 75? To je prava pravna podlaga. S tem smo se ukvarjali še 15. decembra. Eh, ampak vseeno, kaj smo rekli mi kot eh, parlament in kar je bilo povedanega v zvezi z pravno podlago, eh, smo vendarle postavili veliko vprašaj po to, kar sta menila komisija in svet. Svet in komisija Eh, bi morala izvesti prvotno prilagoditev uredbe in sicer v skladu s členom 215. Sedaj smo ponovno govorili o tem. In eh, sedaj bi eh, lahko vključili še sodišče v skladu z 263 členom. Eh, eno pa se mora zgoditi, kot eh, pristojni odbor mora odbor za pravna vprašanja obravnavati to temo tudi vizavi eh, predsedniku parlamenta. Zato vas prosim, vse, ki ste tukaj, da nas podprete, da to damo naprej pristojnemu odboru sprašujem, ali ima kdo kako pripombo na ta predlog, ki ga je pravkar podala gospa Boskurt. Zgleda, da ne. In prosimo tudi eh, pravno službo za pomoč, tako kot je bilo rečeno. Sedaj pa prehajamo na zadnjo točko dnevnega reda, enoten postopek za pridobitev dovoljenja za bivanje in delo. Gospi Matije ni tu, eh, vendar gospod Buzitil nas bo, nam bo povedal kaj več o tem. Prosim, Simon. Hvala. Moram reči, da nisem pripravljen na to temo, čeprav sem prebral nekaj materijala, ampak ni me gospa obvestila, da je ne bo tu. Ampak čeprav razumem, bomo danes le svet zaprosili za nekaj informacij v zvezi z trenutnim stanjem tega predloga. Uh, In zato predlagam, da kot drugi, zato predlagam, da slišimo kakšen poročilo sveta o tem, kakšno je stanje. Dobro, sedaj eh, ima besedo svet, prosim. Eh, Hvala, gospod predsedojoči. Dovolite, da podam čisto kratko poročilo o aktualni situaciji v tej zadevi. Kajti parlament eh, je v zvezi s tem že povedal svoje stališče, to je zelo pomembno, eh, ker gre za nosilni stebr za celotno pravo, eh, ki zadeva dovoljenja za bivanje in delo za migrante v EU. Vse skupaj se je začelo leto 2007 z besedilom v svetu eh, pod eh, slovenskim, francoskim in češkim predsedstvom. Zadeva se je potem naprej obdelovala, vendar pa ni bilo možno doseči dogovora. Skratka, ni bilo mogoče oblikovati besedila, ki bi ga lahko enotno sprejeli. In ni bilo možno najti besedila, ki bi zajela vsa stališča v svetu. E, kar zadeva to besedilo, lahko pozorimo na dve občutljivi e, točki, ki sta zelo različni. Ena skupina držav je mnenja, e, da je to temelj za pravice vseh državljanov tretjih držav v EU, Eh, zato ker so tu obstajale tudi druge direktive, eh, ki so eh, z druge perspektive gledale na zadevo, torej perspektive, ki je bila veliko bolj osmerjena na varnost in da je že skrajni čas, da se sprejme dogovor, ki bi Eh, opremil z enakimi pravicami vse delavce iz tretjih držav. Obstajala pa je tudi druga skupina držav, ki so menile, eh, da besedilo v takratni obliki pod češkim predsedstvom eh, predstavlja samo predmet za postopkovna vprašanja v povezavi z enotnim postopkom za pridobitev dovoljenja za bivanje in delo. In časa naj bi rabil samo temu namenu. No, medtem je začela veljati Lizbonska pogodba in to je bistveno spremenilo položaj. Zdaj eh, lahko veliko bolj aktivno Eh, vključimo v dela sveta tudi parlament, v okviru postopka soodločanja eh, in eh, odločitve se v svetu sprejemajo s kvalificirano večino. Komisija je zdaj v svojem sporočilu parlamentu dodala prvotno besedilo iz leta 2007 in tu je treba začeti z delom. V imenu španskega predsedstva vam lahko sporočim naslednje. Za nas je to zelo pomemben dosje. Odbor Libe to tudi ve in pozna tudi naše stališče. E, mi smo mnenja, da je to besedilo, ki naj bi dejansko predstavljal mejnik, kjer imamo obdobje pred in obdobje po sprejemom besedila besedilo bi moralo biti sprejeto, pred bomo daljevali z pogajanji in pogovori o drugih direktivah, naprimer glede ITC-ja eh, ali pa, ko gre za druge direktive, eh, ki bodo prav gotovo tudi v kratkem eh, predmet razprave. Vendar pa je zelo pomembno, da tu čim prej napredujemo in sodelujemo z odborom Libe. Hvala, sedaj pa na vrsti komisija, prosim. Hvala, gospod predsedojoči. Mislim, da mi to ni potrebno prav nič več dodajati, torej temu, kar je pravkar povedal predsedojoči svetu. Leta 2007 smo predložili zelo ambiciozen predlog, nekateri izmed vas ga prav gotovo poznate, podana so bila tudi že prva stališča in tako kot je predsedojoči svetu rekel, ni bilo mogoče v svetu doseči enotnega dogovora. Sedaj imamo eh, nov institucionalni in pravni okvir eh, in zato se sedaj lahko osredotočim na pravno podlago, kajti 73. Eh, člen je veliko bolj precizen, eh, kar zadeva pravice državljanov tretjih držav, ki legalno bivajo v eni od držav članic. V svetu Eh, je bilo prisotno zelo tesno tolmačenje, eh, ki pa nima več nobene podlage. Člen 79 naj bi sedaj eh, omogočil enovito urejanje pravic državljanov tretjih držav. No, kot že rečeno, je to okvirni predlog, ki ne določa pogojev za um, dovolitev, vendar pa gre samo za poenostavitev postopka za uh, Eh, enotno ureditev za dovoljenje za bivanje in delo in to so pravice, ki so zelo pomembne v predlogu komisije. Mi smo predlagali, eh, da naj bi bila, bili določeni delovni pogoji, to zadeva eh, plače, zdravstveno varstvo, odpustitev, poklicne kvalifikacije in tako dalje in tako naprej. In to je zelo pozitivno urejeno. Pripadniki treh držav bi morali biti tukaj enako enako obravnavani eh, kot eh, pripadniki nacionalnih držav. In politično gledano imamo tu štokolmski program, ki je tu zelo jasen eh, in ki predvideva enakopravno obravnavo eh, državljanov tretjih držav, če legalno bivajo. Za novim institucionalnim in pravnim okvirom in za novim političnim okvirom za tem štokolmskim programom eh, mislim, da lahko eh, temu predlogu damo neko novo dinamiko. Tako kot je bilo že povedano, eh, so eh, kompromisi v svetu bili manj ambiciozni v primerjavi s tem, za kar si je prvotno prizadevala komisija. Eh, področje uporabe je bilo zoženo, na enotno dovoljenje za bivanje in delo. Komisija je že rekla, da ne eh, more sprejeti tega omejevanja. Naše stališče je torej enako kot takrat na začetku. Mi želimo direktivo, ki je ambiciozna, mi želimo enako obravnavo priseljencev in mi ne želimo omejevanja eh, glede pravic, ki so povezane z enotnim dovoljenjem za bivanje in delo. In mi imamo sedaj prehodno fazo v zvezi z novo pogodbo, postopkovno tehnično se bodo stvari nekoliko spremenile in s veseljem bomo sodelovali z vašim odborom, s parlamentom in tudi z predsedstvom, zato da bi lahko dosegli dogovor pri tem besedilu. Hvala. Hvala za ta zelo precizen prispevek o tako pomembni temi. Gri. Torej, ni dvoma o tem, da je treba sprijeti ustrezne odličitve razmeroma hitro. Torej, poročevalko Mati bomo obvestili o rezultatu obravnave te točke in seveda jo bomo tudi še naprej obravnavali, s tem pa tudi zaključujemo današnjo sejo. Hvala in nasvidenja in lep večer.